hope you will come back. Chers collègues, bonjour. Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in srečno novo leto vsem tistim, ki vas še nisem videla in vsem nam želim veliko uspeha pri delu v odboru sede. Najprej bomo sprejeli dnevni red ima kdo kak komentar? Ne, prav dnevni red je sprijet. Zdaj pa sporočilo predsednice v zvezi z Brexitom. Sestava Evropskega parlamenta se bo po izstopu Združenega kraljestva spremenila. Odločitev smo sprejeli na prejšnjem plenarnem zasedanju. Mi bomo ostali pri številki 30, štirje poslanci nas bodo zapustili, gospod Van Orden, gospod Stedman Bryce in dva nadomestna člana, gospod Horwood in gospod England Kerr. Pozdravljam jih in zahvaljujem se jim za aktivni prispevek k delu in življenju Evropskega parlamenta. Tudi v tem odboru so bili zelo aktivni in z obžalovanjem bomo pospremili njihov odhod in želim jim veliko uspeha tako na njihovi poklicni poti, kot tudi v zasebnem življenju v prihodnosti. Opozarjam vas tudi, da je tukaj gospa Nakamicu, ona je generalna sekretarka pri Združenih narodih in visoko predstavnica za razoroževanje. Prav tako eh, jo bomo povabili na izredno sejo in sicer 27. januarja govorili bomo o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. In tudi mi bomo takrat preučili to temo. Zdaj pa tretja točka, sprejetje zapisnikov prejšnjih sej. In sicer 12. november, 21. november in 2. in 3. december. Ima kdo kakšen komentar? Ne, hvala. Potem so zapisniki sprejeti. Zdaj pa četrta točka, izmenjava mnen o vojaških izzivih v Sahelu. Lepo pozdravljam naše govornike, gospod Pulkinen, on je generalni direktor, general Podkovnik, in eh, gospa Markusen, ki je namestnica generalne direktorice za Afriko pri SZD. Tukaj je tudi gospod Peti, ki je vodja načrtovanja in logističnih operacij. Z nami pa je tudi gospod Rekant, ki je ataše za obrambo es, eh, iz Estonije v Franciji. Par deset v uvod, 11. januarja 2013 je Francija začela izvajati operacijo Serval, poslala je 1700 vojakov v mali, zato da bi se borili proti milicam, ki so želele napasti prestolnico Bamako. 1. augusta 2014 je to misijo nadomestila operacija Parkan in varnostni svet OZN je oblikoval tudi svoj program. Tam je zdaj 16 tisoč eh, vojakov. Terorizem je velik problem. Teroristi so razširili svoje, svoje dejavnosti in uh, zdaj so aktivni v petih državah. V Maliju se zdaj izvaja operacija Barkan, tam sodelujejo tudi Združeno kraljestvo Estonija in Danska. Operacije OZN so operacije, kjer sodeluje naprimer Nemčija. Države iz Sahela so se organizirale v G5. Prav tako se je združilo kar nekaj držav v Afriki, da bi se borili proti terorizmu in eh, menili bi, da bo toliko vojaških sil tam omogočilo, da bi zlahka odbili ofenzivo, to se ni zgodilo in eh, Francija je izgubila kar nekaj vojakov v teh operacijah, zato moramo zdaj o tem razmisliti. Pred nekaj dnevi je bil organiziran vrh v Franciji, to je bilo 13. januarja in Doseči želimo, da bi Francija in evropske države bile prisotne v Sahelu na zahtevo teh držav. Prav tako smo strojali pri tem, da bodo vojaške sile sestavljale evropske vojaške sile, kot tudi države G5. Gospa Markuson nam je podala pregled situacije in uh, zdaj bomo slišali več v zvezi tudi z prisotnostjo mednarodnih vojaških sil hvala, hvala za povabilo. V predstavitvi se bom posvetila štirim vprašanjem. Najprej bom podala pregled varnostnega stanja, potem bom govorila o dveh srečanjih, ki smo jih imeli. Najprej smo imeli zunanje politična vprašanja, ki smo jih obravnavali eh, na ravni EU in v Franciji smo prav tako govorili o Sahelu, na to bom pa spregovorila o sklepih. V ponedeljek so ministri za zunanje zadeve EU govorili o Sahelu in v zadnjem času smo imeli kar intenzivne politične razprave v svetu maja lani smo imeli kar nekaj srečen. Začeli smo z ministri za zunanje zadeve, potem smo imeli tudi razpravo z ministri za obrambo. Potekala pa je tudi razprava med ministri za razvojno sodelovanje. Veliko razprav smo imeli tekom lanskega leta. Zakaj? Zato, ker so zadeve resne. Videli ste, da je celo včeraj zvečer prišlo do napada v Burkini Faso, veliko ljudi je umrlo. In če si pogledamo številke, lahko vidimo, da smo v zadnjih napadnih, napadih izgubili več kot 1500 afriških vojakov, pri civilnih žrtvah pa smo že pri več kot 4000 žrtvah. To je resno varnostno vprašanje, ampak eh, to je tudi vprašanje, ki vpliva tudi na politično raven. Zelo pomembno je, da smo se srečali v mestu Po, v severnem Čadu. Se bodo srečale tudi države G5. Zdaj pa organiziramo srečanje na visoki ravni okrog 26. marca tukaj v Bruslju. kaj vam lahko povem uh, v zvezi s tem, kakšna je naša analiza, kakšno je naše mnenje. Odkar smo bolj aktivni v Sahelu, smo sprejeli integrirani pristop. Pogosto govorim o več oseh delamo na politični osi, na varnostni osi, obramni osi in tudi na humanitarni in razvojni osi. Nekatere države želijo, da bi bili aktivni tudi na področju gospodarstva, ampak to bi lahko bilo povezano z razvojem. To je za nas zelo pomembno, kajti potrebujemo integrirani pristop. Razmere na terenu so zelo zahtevne. Tega ne bomo rešili samo na vojaški način potrebujemo tudi humanitarni pristop, zato je treba tudi tukaj razviti dodatne dejavnosti. Mislim pa, da moramo prilagoditi delo v Sahelu, zato želimo o tem govoriti tudi z vami. Troje želim izpostaviti, tudi kar zadeva razprave, ki smo jih imeli ta teden. vedno znova poskušamo aktivirati tudi politični stebr, da bi bilo več odgovornosti in več reform na ravni nacionalnih držav in vlad. To so revne države, zmogljivosti ni veliko, ampak če si pogledate teh pet držav in o tem lahko govorimo tudi kasneje, lahko vidite, da je vloga političnega vodstva zelo pomembna. Razvojno sodelovanje mora biti bolj natančno. Delovati moramo bolj vzajemno. Tudi države morajo biti pripravljene na reforme, zato da bodo podpirale nas in naše dejavnosti. Mislim pa, da so izredne razmere zdaj nova realnost. Vprašanje je, kako se bomo na to odzvali. O vseh, vseh razmišljamo, torej politika, varnost, razvoj in humanitarna os, ampak razmere so res specifične. Vrh G5 konec februarja bo zelo pomemben. Od junija že sodelujemo z njimi, pripraviti želimo integrirani okvir, kjer se bomo dogovorili o tem, kje so ranljiva območja, kje moramo storiti več na integrirani ravni. Če nekaj besed o vrhu v mestu Po, predsednica je to že omenila. Govorili smo o teh eh, štirih oseh protiteroristične dejavnosti, vojaške operacije, obramba in ponovna vzpostavitev prisotnosti državnih aparatov ter humanitarna razsežnost. Pobud je veliko, ampak eh, videli boste, da je ta integrirani pristop zelo pomemben in to dejansko želimo vključiti v naše delo. Počasi bom zaključila, ker si želim, da bi imeli tudi razpravo, ampak kar zadeva nas in e SZD. Države članice si želijo, da bi bolje in bolj aktivno delovali v Sahelu in vrh v mestu Po v Franciji je bil zelo pomemben, zdaj pa si želimo, da bi se ti sklepi tudi izvajali. In tretjič, države članice menijo, da je treba okrepiti vlogo SZVP in prepričana sem, da bo tudi general govoril o strateških pregledih, ki jih izvajamo zdaj. In še enkrat želim potrditi pristop EU k temu, kako Evropska unija torej pristopa k temu vprašanju. To je kriza, v kateri smo izgubili preveč civilistov in tudi preveč vojakov. na osnovi vsega tega se pripravljamo tudi na konferenco 26. marca. Zdaj ocenjujemo vrzeli na področju varnosti, zagotoviti želimo tudi napredek na področju stabilizacije in od tega bodo seveda odvisni tudi rezultati konference marca. Hvala. Hvala lepa. Govorili ste o tem, kaj bo storila Evropska unija. Zdaj pa dobi besedo general Paul Keenan. Povedal nam bo več o tej strateški reviziji operaciji v Maliju. 14 tisoč eh, vojakov v Maliju smo aktivirali, hmm. ampak to ni dovolj. Pojavlja se tudi vprašanje mandata in operacije bomo morali prilagoditi, zato da bi malijske sile lahko spremljali še naprej. In eh, seveda delati je treba tudi na operativni ravni. Čim bližje terenu moramo biti, pomagati moramo tudi silam v Burkini Faso in v središči, središču Malija. To so veliki izzivi in eh, gospod Pulkinen, izvolite, povejte nam. Uh, več o tem, kakšna je perspektiva in kako zadeve tečejo trenutno. Hvala, hvala, gospa predsednica, in hvala za to povabilo. To mi je v veliko čast in vedno je lepo biti tukaj. Hvala, gospa predsednica, za to povabilo. Pred dvema tednoma sem bil tukaj, govoril sem o drugih vprašanjih. Jaz imam dve nalogi. Jaz sem generalni direktor vojaškega osebja EU, sodelujemo z civilističnimi oziroma civilnimi kolegicami in kolegi, izvajamo pa naprimer misije usposabljanja v centralni Afriki, Somaliji in Maliju. Z vojaškega vidika vam lahko razložim, kakšno je stanje. In tukaj se bom uprl na obe svoji vlogi. Strinjam se s tem, kar je povedala Biržit v zvezi z pristopom EU. Integrirani pristop je ključnega pomena za EU. Vojske imajo pomembno vlogo, ampak seveda ne počnejo vsega v tej pomembni regiji. Povedati želim, da razvoja brez varnosti ni. Ampak dolgoročne varnosti brez razvoja prav tako ni. In to želimo zagotoviti z svojim integriranim pristopom. Ne, sami, skupaj z mednarodno skupnostjo, gre za OZN, Francijo, posamezne države članice in tudi lokalne akterje. Če si pogledamo vidik varnosti, currently unavailable. Mm-hmm. Okay, again. Okay, got it. Okay, this is just a short interval. To je bila samo tehnična napaka. Z vojaškega vidika lahko povem, da gre za enotno operacijo, vse od Gvinejskega zaliva preko Sahela Malija do zahodne Libije in sredozemlja. To je tako imenovana vojaška perspektiva v tej veliki regiji v Afriki. Džihadisti vplivajo seveda na nestabilnost. Džihadisti so vedno močnejši, ne samo v Maliju, ampak tudi v Burkini, Nigru in drugih državah. Zato to omenjam, kajte to je zelo pomembno. Drugi element nestabilnosti izhaja iz dejstva, da je kar nekaj konfliktov, ki se med seboj povezujejo. Naprimer, Mali je primer tega. Problemi tam so povezani z zunanjo politično razsežnostjo, pa tudi notranjo politično razsežnostjo. Misija za usposabljanje v Maliju, pred nekaj dnevi smo praznovali sedmo obletnico. 17. januarja 2013 je bila vzpostavljena ta misija in Povem vam lahko, da so nekateri, ki so začeli z delom pri tej misiji, zdaj na visokih položajih. Ampak ta misija je neizvršna. To pomeni, da se ne moramo spuščati v boje ali podporo pri bojih. Operacija Barkan je drugačna. Tam lahko sodelujemo, ampak nismo oboroženi mi lahko ponujemo zaščito, naprimer. Ampak naša vloga je bolj pri usposabljanju in svetovanju. Kako je povedala predsednica, smo usposobili več kot 10.000 vojakov v Maliju, operacije usposabljanja pa se seveda nadaljujejo. Zdaj pa se vedno bolj posvečamo svetovanju, kajti konec koncev potrebujemo dobre vojaške sile, ki bodo lahko zagotovile mir v Maliju. Ne gre samo za usposabljanje, ampak tudi za kadrovsko politiko, za finančne vidike, za vprašanja zaposlovanja in tako naprej. To je vse zelo pomembno. Ampak Varnostne razmere so se poslabšale in potrebe so se tudi spremenile. V Maliju je vedno več nestabilnosti in operativni napor je zelo velik. Zato se posvečamo stabilnosti na svetu in usposabljanju v Bamako. dejavnosti usposabljanja izvajamo v Maliju. Začeli smo tudi z usposabljanjem sil v Timbuktuju, to je visoko na severovzhodu. Poskušamo doseči torej, da bi pokrili celotno državo vsaj do določene mere, glede na to, kakšne so pač zdaj varnostne razmere. No, v vojaški skupnosti govorimo o tem, kako bi lahko izboljšali učinkovitost teh misij za usposabljanje, kako bi lahko bolj pomagali na bojiščih z mandatom, ki ga imamo. To ima seveda posledice tudi na naš strateški pregled operacij. Strateški pregled se izvaja. Danes bomo to predstavili vojaškemu odboru in izpostaviti želimo potrebo potem, da smo prisotni na bolj trajnostni ravni v Malijo. Prav tako želimo zagotoviti podporo državam G5 v Sahelu, zagotoviti želimo tudi podporo lokalnim oboroženim silam in to na področju vseh držav G5 v Sahelu gre za območje, ki je veliko toliko kot polovica Evrope. Zagotoviti pa želimo tudi bilateralno podporo zlasti v Burkini Faso. To počnemo zdaj, v okviru svojega mandata, seveda. Strinjam se z ambicijami, bolj trajnostno moramo biti prisotni tam, storiti moramo še več, ampak seveda pri tem smo odvisni od držav članic. Države članice morajo biti pripravljene, da nam zagotovijo človeške vire, logistično podporo v obliki prevoza po zraku in drugega materijala. Države članice se morajo bolj vključiti in trenutno imamo težave z zaposlovanjem dovolj francosko govorečih uradnikov. To je ključnega pomena za to, da lahko moj kader svetuje malijskim silam. Prav tako nimamo dovolj podpore v smislu medicinskih zmogljivosti, zračnega prevoza in tako naprej. Zdi se mi, da se vedno bolj naslanjamo na zunanje izvajalce, države članice ne zmorejo zagotoviti teh podpore, zato se zanašamo na zasebne družbe. To je seveda izvedljivo, ampak to ni najboljša rešitev. Na koncu želim povedati, da je Afrika za nas zelo pomembna, zlasti Zahodna Afrika in širši Sahel zagotavljamo naložbe za afričane, ampak to so naložbe tudi za naše otroke. Potrpežljivi moramo biti, ničesar ne bomo dosegli v enem letu, dveh letih. Zato bodo potrebna desetletja, pa še politična raven. Gre tudi za vprašanje evropske strateške avtonomije odgovornost Evrope je, da poskrbi za Afriko. Nihče tega ne more storiti bolje od nas. To bo tudi velik preizkus za nas, da bomo preverili, ali lahko poskrbimo za varnost v Afriki, seveda s pomočjo naših afriških prijateljev. Vojska mora biti pripravljena pomagati njim na tej poti. Hvala. Hvala lepa, general Polkinen. Zdaj pa, admiral Peti, mislim, da želimo slišati, kaj se dogaja z silami v Burkini Faso in kakšna je perspektiva tam. Euh, Hvala, gospa predsednica, z veseljem bom razložil, kakšne operacije izvaja francoska vojska v Sahelu. Operacija Barkan eh, je odgovorila na povpraševanje teh držav iz Sahela. Eh, traja od leta 2013. Eh, sahelske države ne morejo obdržati nadzora nad regijo in pa nad širjenjem terorizma v tej regiji. Imamo um, različne dejavnike, ki vplivajo na situacijo na uh, terenu. Imamo različne uh, klane in pa teroristične skupine, ki um, sejo sovraštvo in to sovraštvo izhaja še iz uh, um, zgodovinskih razlogov, verskih razlogov in tako naprej. In te skupine so povezane z Dajšom oziroma Al-Kaido. Um, imajo pa podobne težne kot svetovni džihad. In če bi te skupine pustili delovati, potem bi se skušale razširiti tudi proti jugu, proti Gvinejskemu zalivu. Um, danes bo to Burkina Faso, jutri pa lahko že tudi uh, Gvineja in pa druge države. Lahko bi se potem razširile tudi v Evropo. Teroristi destabilizirajo sahelske države. Eh, in pa njegovo prebivalstvo. Eh, javnih storitev ni več, šole izginjajo eh, in veliko je drugih težav. To se zdaj dogaja tudi v Burkini Faso. Mm, težko se je tudi boriti proti tem skupinam, kajti delujejo um, um, nenapovedano, skrivajo se med prebivalstvom in uh, eh, večkrat tudi med oboroženimi skupinami, ki so uh, avtorizirane za eh, varovanje. Mm. Poleg tega te skupine zelo dobro poznajo teren, poznajo skrivališča. In tukaj ne gre samo za puščavo, veliko je eh, poraščenega ozemlja, eh, grmovja, dreves in podobno in eh, zelo težko te skupine potem odkrijemo. Mm, ti ljudje so tudi sposobni živeti v puščavi z malo sredstvi, z malo logistike, znajo pa uporabljati tudi moderna sredstva, kot naprimer internet, telefoni, droni in tako naprej na ta način eh, postanejo tudi bolj učinkoviti. No, mi smo oblikovali operacijo Barkan kot odgovor na te grožne. In eh, pri tem smo se povezali tudi eh, s obramnimi silami G5. Tukaj imamo dva vzvoda in sicer borimo se neposredno proti teroristom. Gre za neutralizacijo posameznikov, za boj proti njihovim mrežam, njihovim vodjem. Um, in cilj tega je, da podpremo svoje partnerje, da bodo lahko v prihodnosti eh, sami obravnavali to teroristično grožno. Um, poleg tega želimo ukrepiti eh, lokalne obrožene sile, um, da se bodo lahko v prihodnosti same spopadale s terorističnimi skupinami. Ta operacija se razteza uh, na območju, ki je um, desetkrat večje od Francije, skoraj uh, območje celotne Evropske unije obsega. Imamo 4500 vojakov um, na terenu in pa tudi potrebno opremo. Vodje operacije so nastanjeni v Džameni. v poveljniški bazi in ne, dobivamo tudi podporo um, iz eh, glavnega mesta, predvsem je to pomembno za letalstvo. Mm, lahko izvajamo avtonomne um, dejavnosti in sicer na celotnem tem območju. V Džameni imamo torej to vojeliško um, strukturo, v Njameju, v Nigru imamo tudi drone in logistiko, mm, tudi transportna sredstva imamo tam, potem na zahodu, predvsem v Maliju, imamo dve skupini. Um, Z materialom, kot so naprimer Eh, blindirana vozila, potem imamo tudi eh, dve vrsti helikopterjev za transport in pa za eh, vojaške operacije. Mm, našo ekipo sestavljajo tudi pripadniki drugih narodov, estonci, angleži, španci in tako naprej. Imamo tudi podporo Nemcev ki nam omogočajo nekaj letov na teden. Potem so se priključili še Danci konec decembra, ki eh, so nam dali na voljo dva helikopterja. Podpirajo pa nas tudi američani prek eh, strateške pomoči in pa obveščanja. Tukaj govorim o neposrednji podpori za operacijo Barkan. Rad bi pa omenil eh, tudi naše povezave z EUTM, z G5 in tako naprej. Želimo neutralizirati teroriste um, um, na območjih, ki jih kontrolirajo. Veliko vojakov smo že vključili v te operacije, predvsem v središču uh, Malija in pa Nigra. Um, v okolici Liptaka in pa Gurme v Maliju se te operacije odvijajo. Gre za tromejo eh, med Malijem, Burkino in Nigrom. In, eh, torej, to je tisto območje, kjer smo trenutno najbolj dejavni. Eh, naš predsednik se je na vrhu v poju odločil, da bo še okrepil um, to vojaško akcijo. Um, rekel je namreč, da teroristi še naprej napadajo, pripravljajo napade in še širijo svoje dejavnosti proti jugu, proti Burkini Faso. Mm. Mm. V zadnjem času smo dodali še nekaj čez 200 vojakov in eh, začeli bomo izvajati tudi specializirano akcijo, imamo Task Force Takuba eh, skupaj z drugimi evropskimi eh, silami. In eh, s to akcijo bomo podprli malice v njihovi akciji eh, v okolici Liptaka, torej na tej tromeji, ki sem jo prej omenil. No, če opišem še malo metode dela, smo povezani tudi s silami v okviru minusme eh, in pa v okviru GPC Hela. Te sile so tudi pomembne za nas, za obvladovanje eh, terena in pa za izvajanje akcije Barkan. Mm, v okviru eh, operacije razoroževanja to počnemo in to je vključeno v minusmo oziroma povezano z njo. Eh, pomoč Združenih narodov je tukaj ključnega pomena, zato ker gre za res široko območje, ki ga ne moremo sami obvladovati. Pri operaciji Barkan eh, imamo torej veliko podpore in eh, cilj vrha upoju je bil tudi, da se izboljša koalicija oboroženih sil in pa da se izboljša koordinacija dejavnosti. Povezani smo z G5 eh, Sahel. Mm, to je tudi naše upanje za prihodnost kaj ti tukaj je povezanih vseh pet sahelskih držav, ki so se povezali že leta 2014, zato da bi se skupaj borile proti terorizmu. Skupaj so ustvarile eh, združene sile, um, ki uh, obsegajo 5000 uh, uh, vojakov in so vključene v vedno več operacij. Šest operacij. Uh, smo izvedli skupaj z njimi v zadnjih nekaj letih. In uh, kažejo se že rezultati uh, truda te ekipe, uh, vendar pa zelo težko delujejo, ker imajo premalo opreme, premalo ljudi. In operacija Barkan. Uh, zato tudi usposablja te sahelske sile. Želimo jim dati več eh, zaupanja v njihove zmogljivosti. Naši prijatelji v Mali se tudi zavedajo, da če bo prišlo do eh, kakšne hude težave, lahko na pomoč pokličejo tudi eh, nas v okviru operacije Barkan, ki jim potem pomagamo z upremo, z letali in tako naprej. Mm, sahelske sile so izgubile že veliko vojakov. Ko se izvede napad na nje, nam sicer sporočijo in nas pokličajo na pomoč, ampak pogosto se to zgodi prepozno. Na koncu Naj vas spomnim na to, da pri tej vojaški operaciji gre tudi za to, da mora biti pospremljena z drugimi dejavnostmi, naprimer z vzpostavljanjem upravljanja, z diplomatskimi prizadevanji. Um, treba je eh, delovati znotraj vsake od teh držav. Eh, imamo štiri stebre, ki so bili potrjeni tudi na vrhu v poju. Prvi eh, steber je eh, vojaške narave, boj proti terorizmu je to, potem želimo ukrepiti tudi vojaške zmogljivosti teh posameznih držav, v to smo tudi vključeni. Potem imamo pa še dva eh, stebra, ki samo posredno zadevata francosko vojsko, gre za pomoč pri razvoju in pa izgradni institucij in pa teh držav in njihovega upravljanja. Hvala. Hvala. Hvala. Navedli ste nekaj držav, ki so tudi prisotne v Maliju. To je tudi Estonija in uh, zdaj bi dala besedo poveljniku Rekandu iz Estonije, ki uh, nam bo tudi povedal, kakšna je vključenost estonskih sil uh, Eh, in eh, kako sodelujejo v tej operaciji. Hvala. Much, nice Hvala. Mm, vesel sem, da sem spet tukaj. Pred nekaj meseci sem že bil, sem se že udeležil ene razprave v okviru vašega odbora. Estonija prispeva k stabilnosti in varnosti v Maliju in pa regiji Sahela. Sodelujemo pri eh, mednarodnih operacijah. Naše sile so od 2013 prisotne v eh, Mali, torej od vsega začetka tega konflikta. Sodelujemo v Minusmi in pa še drugih operacijah. Mm. Estonija veliko prispeva k mednarodnim misijam, eh, EUKAP Sahel in pa Minusma, ter tudi v operaciji Barkan smo dejavni estonski parlament je potrdil naše eh, sodelovanje 50 estonskih vojakov v operaciji Barkan v Maliju. To se je zgodilo 9. maja 2018. Mm, ti naši vojaki rotirajo eh, vsake štiri mesece. Eh, prve smo poslali v Mali leta 2018. Mm, tukaj obstaja tudi dogovor in um, ta je bil za nas odločilen uh, za sodelovanje v operaciji Barkan. In zelo cenimo tudi pomoč Francije pri teh naših dejavnostih. E, imamo pa sicer tudi druge izkušnje e, pri ukvarjanju z afriškimi državami. Leta 2020 e, bo Estonija še ukrepila svoje prizadevanje v okviru operacije Barkan. Podvojili bomo svoj prispevek. Imamo posebne specializirane enote, ki so pripravljene, da se vključijo v operacijo Takuba, ki se bo izvajala po leti. Ta skupina Takuba bo dejavna tako politično kot vojaško. Naše sodelovanje s francoskimi enotami v operaciji Barkan je zelo zgledno, ampak naj povem, da so naše sile nastanjene v Gau. Imamo tri Eh, glavne naloge, eh, gre za patruliranje eh, velikega ozemlja. Poleg tega nudimo zaščito uh, silam in pa uh, imamo tudi enote za hitro ukrepanje. Kakšni pa so izzivi? Mm, mm, en izziv je gotovo podnebje. Naši vojaki imajo uh, izkušnje iz Iraka in Afganistana in uh, rekli so, da je uh, bila situacija tam uh, uh, malenkost v primerjavi s tem podnebjem, s katerim se soočajo v Maliju. Uh, imeli so kar nekaj težav pri prilagajanju na to podnebje. Potem uh, je problem tudi jezik. Um, Prevladujoč jezik je francoščina, eh, ampak estonci znajo predvsem angliško, nekaj eh, časa pa se zajučijo tudi francosko. Potem imamo vprašanje interoperabilnosti, eh, ne glede na to, ali sodelujemo v okviru NATO ali Evropske unije, gre za vprašanja komunikacije z angliškimi silami smo sodelovali v Iraku, naprimer. Um, takrat uh, smo se tudi morali soočiti s podobnimi izzivi, ki pa so tukaj še večji. Potem logistika, mi kot majhna država nimamo toliko eh, vojaških sil in opreme, uh, eh, naprimer letalske opreme. Uh, naprimer, povezav tudi ni toliko, iz Stalina smo leteli predvsem v Istanbul in potem v Gav, eh, zdaj pa uporabljamo pot prek Istanbula in Jameja v Gav. Eh, v Nigru se moramo ustaviti, imamo sporazum z nigrskimi oblastmi, tam dobimo tudi vizume in potem grejo naši vojaki lahko naprej. Franciji se zahvaljujemo za njihovo podporo. upamo, da se bo situacija v regiji čim prej izboljšala. Upam, da vsaj v naslednjih nekaj letih. Hvala. Merci euh, à tous les quatre. Maintenant je vais... Najlepša hvala vsem štirim gostom. Besedo zdaj dobijo naši poslanci. Prvi bo Arnaud Donjon v imenu ELS. Hvala, gospa predsednica, hvala, da ste organizirali te predstavitve. Veliko stvari bi lahko povedal, ampak bom skušal biti kratek. Najprej bi vas uh, na nekaj spomnil. Um, Evropejci tukaj v okviru Balkana, v okviru eh, Združenih narodov ali pa um, pod zastavo Evropske unije. Um, mislim, da na svetu ni nobenega um, prizorišča, nobenega območja, kjer bi bilo toliko evropejcev, toliko evropskih vojakov vključenih v uh, različne misije. In uh, to samo kaže na to, kako je to območje pomembno. Mm, prejšnji teden smo v Strasburu imeli razpravo in veliko kolegov se je oglasilo uh, ko smo govorili o bližnjem vzhodu. Eh, vsi smo govorili, da moramo biti zelo odločni na bližnjem vzhodu. Eh, vsi so kazali mišice in eh, v resnici pa se skrivamo za ZDA, ampak tukaj pa imamo največjo uh, mobilizacijo evropskih vojakov, pa se tega v bistvu ne zavedamo. Žal mi je, da je gospa Markusen že odšla. Um, prisluhnil sem temu, kar je povedala, ampak vedno se sprašujemo o strategiji za Sahel. Ta je bila vzpostavljena pred devetimi leti. Marca 2011 se je to zgodilo takrat uh, je svet uh, podpisal strategijo za Sahel. Takrat je bilo 27 držav v Uniji, Hrvaške še ni bilo. Ampak od tega je že 9 let in to se je zgodilo pred temi džihadističnimi problemi, ki so se potem pojavili. Zdaj, po devetih letih, pa nismo odkrili še nič novega. Pravzaprav vse čas odkrivamo toplo vodo na novo, ampak uh, Eh, nič novega še nismo sklenili. In zanima me, kaj smo počeli teh devet let. Vsi te osnovni elementi so bili tam, eh, eh, naprimer lokalno prebivalstvo, njihove potrebe, potem boljše upravljanje in tako naprej. No, to me malo frustrira, ampak imel bi pa še eno vprašanje. Mm, kar se tiče vojaškega eh, posredovanja. Zavedamo se, kako velik je ta izziv. Eh, ampak mislim, eh, da si delamo utvare v zvezi s kapacitetami sil G5 Sahel. Večkrat smo rekli oziroma od tega pričakovali neke čudeže. Ampak že general Quantra nam je povedal, da eh, od tega ne smemo preveč pričakovati. Sahelske države imajo veliko manjše zmogljivosti, kot jih imamo mi. In eh, to, da so ustvarili neko skupno eh, enoto, bo, je sicer dobro, ampak te države imajo ogromno izzivov. Mali, Niger, Burkina, Mauretanija. Mm, te države so si med seboj zelo različne. Politične občutljivosti znotraj držav so različne in to se kaže tudi eh, v tej skupni enoti. Vojska Burkine, naprimer, je v katastrofalnem stanju. Eh, potem Mauretanci, eh, potem prebivalci Čada, Malici. Vsak ima svoje težave eh, in to, da bi eh, ti vojaki bili sposobni eh, učinkovitega sodelovanja, trajalo bo leta, preden bomo to lahko vzpostavili. In to realnost moramo sprejeti in se je zavedati. Mm, potem pa še ena politična pripomba z moje strani. In sicer, eh, kar se tiče razvojne pomoči, eh, mi tem državam zagotavljamo veliko eh, razvojne pomoči, ampak videli smo lahko vsaj v Maliju, da je veliko tega denarja bilo porabljenega za nepremičninski bum v Bamaku. Samo tam so gradili Eh, morali pa bi zagotoviti primarne storitve za prebivalstvo, kot so naprimer zdravstvene, izobraževalne storitve, pravosodne storitve. Eh, vse to je še vedno zelo ogroženo zaradi eh, terorizma in džihadisti lahko rekrutirajo ljudi po Maliju, zato ker ljudje nimajo osnovnih storitev. To je zelo zaskrbljujoče. Ehm, mi smo tem državam namenili eh, milijarde, ampak lokalne oblasti eh, niso tega eh, porabile za zagotavljanje storitev. Ko pa jih na to upozorište, obsodijo neokolonializma. Vem, da bo to težko rešiti kratkoročno, ampak te države bi morale razumeti, da Eh, pri naši pomoči gre tudi za eh, neko minimalno pogojevanje. Mm, če bodo naša sredstva porabljali tako, kot jih doslej, mislim, da mi nimamo interesa jim teh sredstev namenjati še naprej. Eh, gre za denar evropskih davkoplačevalcev in Eh, s tem denarjem želimo pomagati afriškim državam. Če pa te države denarja ne znajo ali ne eh, nočejo uporabiti pravilno, pa je to za evropejce nesprejemljivo. Eh, Naprimer, če ne morejo zagotoviti neke šole za območje v središču Malija, kjer Eh, že leta nimajo teh osnovnih storitev, potem mislim, da bi morali to pomoč ustaviti. In, um, imamo tudi mirovne sporazume. Mm, ki bi se jih morali bolj uh, zavedati uh, in na nje upozoriti tudi vse uh, podpisnice treba bi bilo te eh, mirovne sporazume začeti izvajati. Eh, potem pa imamo še eno varnostno vprašanje. Američani so napovedali umik iz Afrike. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče, eh, kajti oni vseeno veliko prispevajo, pomagajo nam z obveščevalnimi podatki. Naprimer, mi nimamo mm, toliko zmogljivosti na tem področju in smo zelo odvisni od američanov. Eh, informacije, ki ste jih eh, dobili o vključenosti američanov, so eh, pravilne in mm, to bomo potrebovali še naprej. Zdaj pa gospod Olekas v imenu socialistov in demokratov. Hvala. Mm, to vprašanje je res zelo občutljivo. Govorimo o sedemletnem obdobju sodelovanja naših vojaških sil delo evropskih sil eh, je eh, zelo pomembno, ampak nisem pa optimističen. Moja država tudi sodeluje v Maliju in pa nasploh na tistem območju. Eh, v Minusmi imamo tudi mi svoje vojake. Ampak eh, zanimajo me globlji razlogi za našo vključenost. Mogoče bi morali ponovno razmisliti o eh, naših ciljih in pa eh, bi morali zauzeti bolj celovit pristop. Lahko bi razmislili o dodatnih virih ali pa o naši avtonomni vključenosti nas kot evropejcev v teh vojaških misijah kakšen je vaš predlog, kako bi lahko bolj aktivno uh, uporabili to svoje vojaško sodelovanje. Mogoče ni dovolj uh, samo mandat za Evropsko misijo, mogoče bi lahko imeli misijo za usposabljanje. Po teh sedmih letih uh, imamo vedno več žrtev v tej regiji. In kot ste eh, povedali, prihaja zdaj nov val in nova kriza. Mislim, da bi se morali bolj povezati z lokalnim prebivalstvom. Nimamo pa niti dovolj zmogljivosti, da bi ustavili, eh, da bi ustavili vse to nasilje. Hvala, zdaj pa Petra Saustrevičius za renju. No, to je res uh, nujno vprašanje, ki uh, se ni nič izboljšalo v celem desetletju. Je, sprašujem se, kako bo v naslednjem desetletju, eh, če naš odgovor ne bo uh, dovolj učinkovit in hiter, uh, se lahko situacija še poslabša. Pravzaprav ne gre samo za um, varnostni izziv za to regijo, ampak tudi za Evropo. Uh, ta izziv bi se lahko pojavil tudi v drugačni obliki in še bolj vplival tudi na evropski ravni. Zato me zanima, kako so se odzvale države članice po teh konferencah, ki so potekale eh, v regiji in v zvezi z regijo in kako bo s temi konferencami v prihodnje. Zanima me, ali pričakujete bolj pozitiven odziv držav članic, da se bodo tudi vojaško, politično ali varnostno vključile v te skupne operacije v regiji. Um, kaj vi mislite o tem? In če vas vprašam še o tem, eh, katerih virov najbolj manjka, ali so to človeški viri pri vojaškem odzivu, ali gre bolj za pomankanje materijala in opreme. zanima me, česa je eh, premalo. Arno je imel popolnoma prav, ko je rekel, da je pomembna tudi izgradna teh držav. Eh, nekaj eh, osnov tukaj manjka. In pravzaprav ne moramo pričakovati utipljivih rezultatov in bistvenih sprememb, če ni šol, naprimer, če ni osnovnih zdravstvenih storitev. Eh, z ljudmi je lahko manipulirati, če nimajo osnovnih storitev na voljo. In mislim, da bi naša razvojna pomoč morala biti bolj usmerjena v izgradno državnih eh, zmogljivosti. Mislil bi si, da bomo po vseh teh letih eh, dobili nekaj pozitivnih rezultatov ne vem, ali se tukaj samo vrtimo v krogu in pravzaprav nič ne spremenimo na samem terenu. V nekih eh, dodatnih dokumentih smo dobili tudi informacijo, da eh, javnost oziroma lokalno prebivalstvo ne sprejema več Eh, francoskih sil, tukaj so bile omenjene samo francoske sile, ne vem zakaj. Zanima me, kako je nasplošno z evropskimi eh, enotami, ali se res eh, ljudje upirajo francoski prisotnosti ali nasplošno gledajo na negativno, kot na negativno na vso prisotnost tujih sil nasplošno. Kaj pa načrtovanje politik? Ali bi lahko malo več povedali tudi o tistih silah, ki se borijo proti eh, našim silam in pa vladnim silam? Eh, za koga pravzaprav gre? Ali so to tuji vojaki? Ali eh, imajo baze? prek meja, torej v drugi državi, še posebej me to zanima uh, za tisto območje, o katerem ste govorili, na tromeji med uh, Malijem, Nigrom in Burkino. Um, potem me zanima tudi, eh, iz kakšnega okolja izhajajo oziroma je njihov, kakšna je njihova baza ali uh, so to uh, pripadniki različnih uh, klanov, plemen. Uh, In zanima me tudi, kakšen bo učinek tega konflikta na uh, migracije. Ali se te skupine ukvarjajo tudi s tih otapljanjem migrantov v Evropo? Gre namreč za zelo dobičkonosno dejavnost in eh, verjetno bi lahko. Um, Eh, s, te, s, s prihodki iz tega vira tudi financirali eh, svoje vojaške dejavnosti. Gospod Basejsko je naslednji. Um, <clears throat> Madam President, being, uh, being... bom poskusil uh, kar v romunščini, mislim, da bo uh, tako lažje za me, ker nisem ne govorec angliščine, ne uh, uh, francoščine. No, zanima me tudi poročilo računskega sodišča o dejavnostih eh, te naše misije. Ko je šlo za pripravo misije in pa za uh, reakcijo držav, prejemnic, je to poročilo zelo negativno. Zdi se, kot bi zapravljali svoj čas z določenimi eh, partnerji na terenu. Vsaj tako pravi poročilo računskega sodišča. Kaj eh, bi lahko naredili, ko eh, upravičenci do evropske pomoči ne želijo tega. Mi pa vlagamo eh, denar, vlagamo osebi in opremo. Tako sem razumel poročilo računskega sodišča, kot da upravičenci eh, te naše pomoči ne želijo. Mislim, da bi najprej morali nuditi politično podporo. Eh, sprašujemo se, kaj pravzaprav želijo te države prejemnice oziroma upravičenke regija Sahela je ogromna. In eh, imamo samo 45 tisoč vojakov, tako da ne moremo na silo eh, eh, reševati stvari. In mi, kot evropejci, pogosto, oziroma ne moremo niti ne smemo usiljevati svojih eh, stališč. Eh, Eh, morali pa bi pokazati solidarnost. Francija tukaj nosi glavnino bremena. Lahko si pogledamo tudi zgodovino in se iz nje kaj naučimo. Nekatere eh, države so lahko bolj vključene, imajo več eh, vojaške opreme in mislim, da bi se morali obrniti tukaj tudi na Evropsko unijo. Zdi se, da operacija v Sahelu, da se ne bo nikoli končala. Eh, eh, včasih imamo občutek, da eh, za to regijo namenimo veliko denarja, rezultatov pa ni. To hkrati zahteva tudi veliko diplomatskih in političnih prizadevanj, ampak mislim, da bi morali. Eh, doseči to, da bodo države upravičenke, prejemnice naše pomoči, postale naše partnerice. Eh, morale bi pri tem sodelovati vse eh, države s pomočjo pri opre, opremi in podobnem. In gre pravzaprav za res pomembno misijo Evropske unije, ki bi jo morali kot tako tudi obravnavati. Po dogodkih v Berlinu sem bil zelo pozoren na operacijo Sofija v sredozemlju. E, zdelo se je, kot da bi oklevali, ali naj se sploh vključimo ali ne. E, zdi se, kot da nismo e, zelo pripravljeni na svoj angažma v Sahelu. Ampak mora biti jasno, da samo diplomatska prizadevanja tudi niso dovolj. Kot ste lahko videli, potrebujemo diplomatsko podporo skupaj z e, e, nujnostjo tega, da e, določene stvari tudi dosežemo. In da znamo uveljaviti svoja stališča. Turčija, na primer, proti kateri je usmerjene kar nekaj kritike, Eh, svoje stališče uveljavlja tudi s silo. V Sahelu imamo mobiliziranih 45 tisoč vojakov eh, in tudi omejeni mandat, ki ga imamo za to regijo, ni dovolj. Mislim, da bi mandat eh, za te sile morali ponovno obravnavati in ga spremeniti. Morali bi se pogovoriti tudi z vojaškim osebjem, tako da bi oblikovali ta mandat na najprimernejši način. Sam nisem ekspert za to situacijo, um, um, ampak sem pa analiziral poročilo računskega sodišča in na tej podlagi postavil uh, ta svoja vprašanja. Mislim, da lahko pridemo do določenih zaključkov že samo z branjem tega poročila. Eh, meni se zdi, da eh, predvsej jasno piše, da um, zapravljamo denar in vprašanje je, uh, koliko časa še smo pripravljeni ta denar metati stran. Mm, kakor se zdi zdaj, stvari ne gredo v pravo smer, ohranjamo samo status quo, kar pa ne koristi ne nam, ne državam v Sahelu. Hvala. Merci, Hvala lepa besedo dobi gospod Peters. Hvala lepa najprej. Hvala vsem govornikom za vse posredovane informacije. Naj povdarim tudi pomen tega, kar ste že storili in kar še boste storili v tem zelo pomembnem sektorju, ki prinaša zelo visoka tveganja. Moje vprašanje je naslednje. Prejšnji teden smo v Strasburgu obravnavali poročilo o skupni varnosti in obramni politiki, gre za letno poročilo kolega Donžona. In imamo vprašanje s tem v zvezi, kaj ti zanima me, kakšna je vaša reakcija glede točke 35. Da vam pomagam z odgovorom, naj citiram, kaj smo zapisali oziroma potrdili v Strasburgu v tem kontekstu je zapisano, da služba za nane delovanje ni določila nobenih primernih kazalnikov za spremljanje razmer UKAP v Malju in Negru in da je spremljanje in ocenjevanje aktivnosti misije nekaj, kar je potekalo neustrezno in ne upošteva vseh posledic. Konec eh, citata. Moje vprašanje je, kakšna je vaša reakcija glede tega tako pomembnega vprašanja, ki smo ga prejšnji teden obravnavali, kot rečeno, v Strasburgu. Hvala lepa, gospod eh, Wallace Goe. Najlepša hvala in eh, hvala tudi za to predstavitev. Vtis imam, da kljub strategiji, ki je bila razvita zdaj že nekaj let nazaj. Človek dobiva vtis, da se stvari ne izboljšujejo. Albert Einstein mislim, da je dolgo časa nazaj dejal, da če isto stvar ponavljamo vedno znova in pričakujemo različne rezultate, predstavlja vrhunec norosti. Zanima me, ali menite, da je vojaška rešitev sploh možna ali pa menite, da je potreben drugačen pristop če zadevo prav razumem, pravite, da so države v tako šibkem položaju, da je to nedvomno nekega predstavlja plodna tla za ekstremiste in eh, džihadiste. Kot je Peter zdejal, če te situacije ne bomo razrešili, če bo revščina, ostala na isti ravni, ali ne bo potem zelo težko, da vi sploh pridete do neke vojaške rešitve, konec koncev. Ja, številna vprašanja, kot slišimo. Tudi sama bi se dotaknila enega ali dveh vprašanj in sicer vprašanja povedana s tem, kar primankuje tej misiji, v Maliju, da bi bila lahko bolj učinkovita. Ali gre za vprašanje pomankanja kadrov, gre za vprašanje mandata, gre morda za vprašanje neke kapacitete ali sposobnosti zagotoviti ustrezno opremo. Kakšen učinek bi lahko imel tu tudi evropski inštrument za mir, in pa tudi katere druge evropske države so nedavno dali jasen signal za možnost, da bi sodelovali. Še posebej, kar zadeva operacijo Takumba, če je to možno, da bi vedeli kaj več o tem, glede evropskih držav, ki so se odzvale pozitivno. Prav tako me zanima tudi vloga zunanjih eh, partnerjev v tem območju. Da je, glede Sahela vemo, kaj, kaj je potrebno, kaj je možno. Eh, zdaj, Kepet je držal obljube. Zanima me, kako je z drugimi silami na terenu, ki niso morda v naši pristojnosti. Torej, najprej gospa Markuson, potem pa tudi admiral eh, Peti in eh, ostali, če se želite odzvati, izvolite. Hvala lepa. Zelo dobra in relevantna vprašanja. Naj začnem z vprašanjem glede strategije, ki jo imamo od leta 2011 in ki jo zdaj, pri kateri zdaj opravljamo pregled in eh, tudi s tem v zvezi mislim, da bo potrebna neka širša konzultacija. Dve pomembnejši spremembi se boste dogodili in o tem eh, govorimo spet z državami G5. Dejstvo je, da se morajo zavesti te problematike. Nekdo je omenjal mirovni proces v Malju eh, in eh, z vsemi napadi v Burkini Faso, eh, potem je tu Niger, Mauretanija, Čad s svojimi težavami. In lahko vam povem, da smo imeli že več sreče na to temo, ker je bilo jasno povedano, da morajo te vlade ukrepati. In skupaj smo identificirali posebej občutljiva območja, kot smo mi to omenili. Če pogledate zgodovino Sahela, vidimo posod ogromna območja, ki so bila nedostopna, ampak nekatere območja, skupine se osredotočajo na tista območja, kjer ni prisotnosti države in tu moramo skupaj z državami G5 ukrepati tako z vidika varnosti, kot z vidika razvoja, če odgovorim na vprašanje, ali bomo samo z varnostnimi ukrepi uspeli. Ne, ne bomo. Nekega dne se lahko zgodi, da so eh, ti ljudje en dan, popolnoma normalni državljani, naslednji dan pa, pa se vključijo v tem skupinam. In to je tudi generacijsko vprašanje, kajti tudi marsikateri mladi se pridruži tem skupinam. Morda lahko general pove tudi kaj več eh, s tem v zvezi. Pomembno je torej, da izvajamo te reforme, da se odločamo skupaj z njimi in to bo tudi eno od vprašanj za konferenco marca kje so torej tista geografska območja, kjer moramo storiti več, tako z vidika varnosti, kot tudi z vidika humanitarne eh, pomoči in eh, tudi drugih ukrepov. Kaj so torej alternative, ki jih lahko ponudimo ljudem v tej regiji, da mm, si lahko služijo kruh? Potem je bilo tudi vprašanje o mirovnem procesu v Malju. Zadnji, zadnji sestanek je bil 19. pred eh, nekaj dnevi torej. In To je bilo najavljeno kot uh, zgodovinsko srečanje, kajti pet mesecev se niso sestali zaradi vprašanj glede Kidara, da so bili tam tudi Alžirci z ministrom. Veste, da je to mirovni proces pod vodstvom uh, Alžirije. Pet malijskih ministrov je bilo tam, imeli naj bi tudi več razvojnih pobud in uh, tudi to torej se, se bo odvijalo zdaj v bližnji prihodnosti. Ampak če se vrnemo k temu, da je potrebno strategijo prevetriti, to pa je naša ključna prioriteta v tem trenutku in uh, razprave kot je današnja, ki lahko prisluhnemo vašim pomislekom, uh, mislim, da so uh, pomemben prispevek k temu. Še zadnja zadeva, migracije. Vse, vsa helo. V bistvu sem bila danska veleposlanica v Burkini Faso in Nigerju pred dolgimi leti in marsikaj v teh regijah je med sebojno povezano. In del migracijske problematike je povezan tudi z nezakonitimi dejavnostmi, ki se jih ljudje lotevajo. Tam so določene poti, tihotapske poti, danes orožje, jutri eh, tihotapljene ljudi. Skratka, vse to je med sebojno povezano in lahko vam povem, da tesno sodelujemo z Malijem, z Afriško unijo, da se v Maliju samem vzpostavi opozovalnice, observatorije, da dobimo več eh, informacij glede migracijskih tokov v Zahodnji Afriki. To torej se že vzpostavlja v Maliju. To torej je širša diskusija, ampak kot rečeno, veliko kriz je tam v tem trenutku, zato je pomemben ta celosten pristop, to še enkrat povdarjam. Tako, nekoliko daljši odgovor, ampak zadeva je res kompleksna in hvala še enkrat za vsa uh, dobra vprašanja. Hvala, general Pulkinen. Hvala lepa. No, kot ste prosili, se bom osredotočil predvsem na misijo usposabljanja, kar zadeva vprašanje Arnoja glede eh, vključevanja ZDA. To je zaskrbljoče, ne le za kolege na konferenci, pa tudi sicer. Razmere se poslabšujejo in imamo tudi težave, morda ne z tujimi borci, ampak dejstvo je, da naše znanje prevzemajo tudi nasprotniki in zato vsekakor potrebujemo tudi ameriško podporo v širšem afriškem kontinentalnem področju v nedeljo potujem v ZDA in to bo moje ključno sporočilo našim ameriškim prijateljem, da ne, ne pozabijo na to. Gre tudi za vprašanje transatlantske varnosti, ne le evropske varnosti. Ampak to je sporočilo, ki jim ga je potrebno jasno predati. Potem, da je misije EU, kar je kolegica omenila, glede mm, nasprotnikov, seveda zelo natančno spremljamo, kako se to širjenje pojava tujih borcev počasi širi tudi na Sahel. Zdaj, zadeva še ni jasno dokazana, ampak ne mislim, da so neki, neki indici so že tam. Hitro se učijo, taktike in postopki so zelo dobro razviti vse, kar so se naučili mm, v Siriji, v Iraku, sedaj in v Afganistanu, celo uporabljajo mm, tudi tam. In seveda je to zaskrbljujoče, kaj ti s tem je resnično kredibilnost lokalnih sil pod vprašanjem. Zelo težko. Se spopadajo z zelo dobro usposobljenimi in opremljenimi džihadisti. Kar zadeva lokalno prebivalstvo. Mladi so v položaju, kjer ni delovnih mest, eh, država ne deluje in eh, džihadisti zelo dobro strateško komunicirajo. Tako kot eh, ISIS v, v Siriji in v Iraku so tudi tam začeli z videoposnetki, s katerimi vabijo mlade naj se jim pridružijo tako da njihova novačenje poteka predobro, tako rekoč. In to je zaskrbljujoče. Kar zadeva je v tem eh, mali in eh, perspektive za prihodnost. Seveda se strinjam z vami, da vlada določena frustracija, ker rezultati niso zadeve potekale kot je treba. Seveda so se stvari kar uh, spremenile v zadnjih letih in uh, mislim, da moramo storiti več. Ampak kar zadeva sloves EU, tu imamo zelo, zelo veliko. Uh, kapitala in tu ni nobenih protestov proti nam. Potem je tudi dejstvo, da nismo neposredno vključeni v v spopade, kar seveda je tudi eh, pozitivno za razliko od zločnih eh, sil ozem. Glede prihodnosti, kako se lahko odzovemo uporabljajoče orodja, ki jih imamo na voljo. Seveda moramo biti sestavni del integriranega pristopa EU in dejal bi, da neke jasne vojaške rešitve v tej situaciji v Zahodnji Afriki ni. Naša prednost je ta, da lahko našo vojaško aktivnost združujemo z drugimi evropskimi aktivnostmi, eh, upoštevajoč, da imamo možnosti za to. In ne neekskluzivni mandat, ki ga imamo, je za nas dovolj, sploh če lahko še nekoliko okrepimo naše zalovanje z lokalnimi enotami. To mislim, da je tudi način, kako lahko na dolgi rok izboljšamo našo učinkovitost, glede na to, da imamo na voljo vire, da imamo dovolj kadrov v misiji, da imamo tudi ostale spodbudne dejavnike v državah članicah in glede na to, da je Evropska unija tudi sposobna zagotoviti uh, opremo. Ta kapaciteta se izboljšuje. Temu smo bili eh, priča tudi pri tem novem inštrumentu EU za mir, ki bistveno izboljšuje naše zmogljivosti. Kot rečeno, ni enostavno, če želimo vključiti celotno območje G5 eh, v naš mandat, kot je zdaj predvideno, zato bo potrebno soglasje vseh držav, članic tudi vseh eh, držav G5 eh, Sahel, da bodo podprle našo prisotnost Burkina Faso, je vsega kot država, ki bo potrebovala bilateralno podporo in zdaj preučujemo. Težko bo, ampak eh, je pa nojno. Hvala lepa, gospod general. Eh, admiral, želite vi? Eh, dodati kaj, ker zdaj je morda tako. Ja, rad bi se dotaknil še dveh zadev. Francoske ali evropske sile naj bi bile eh, slabo sprejete strani prebivalstva. To moram eh, zanikati, kaj ti naše sile na terenu, sile Barkan in pa eh, ostale zahodne sile, so dobro sprejete, kaj ti zagotavljajo varnost in stabilnost in prebivalstvo vsega, ko spoštuje in želi tam to prebivalstvo prisotnost. Zdaj, morda so določeni mediji, določeni tviti v Bamako, ki govorijo drugače, ampak to ne odseva malijskega prebivalstva. Če pogledamo politično, medijsko agendo posameznikov, ki komunicirajo to ali ono, je jasno, da to morda ne odraža vedno realnosti. Vsekakor ugotavljamo, da je naša prisotnost dobrodošla med prebivalstvom, ki mu zagotavljamo varnost gre pa pri vsem skupaj bolj za modrost, modrost kot pa za, za norost. No, boj proti džihadizmu je dolgoročen eh, boj. To gre tudi on kraj eh, dnevne politike. Vemo, da bomo tam eh, več let, preden bo regija stabilizirana, da se tudi boj proti mednarodnemu džihadističnemu terorizmu bo še trajal. Globalni pristop torej je nujen. Potem, kar zadeva potrebe in pa posledice potencialnega odhoda američanov in pa potrebe vezane na napredek in napredovanje teroristov, vsa, če tako, dobra vojaška prisotnost eh, v regiji je za nas dobrodošla ko gre za proces političnega odločanja in demokratičnih procesov, upoštevajoč tudi usposobljenost vsake posamične vojske, obstaja možnost, da se vključi neposredno v Barkan za mm, ciljene operacije proti teroristom, potem je možno zagotavljati tudi logistično podporo, eh, zračni transport, eh, saniteta, usposabljanje eh, z različnimi ravnmi tveganja. Tako da mislim, da je velik nabor možnosti za evropske vojske, da se angažirajo v Malijo in v Sahelu na splošno. V vsakem primeru je to poanta naše koalicije za Sahel, ki jo želimo razviti in gre za to, da različne države vključimo tudi glede na možnosti. Eh, če vas je eh, strah eh, vročine, in ne govorite francosko, ni težav, za vse je dovolj, dovolj prostora, tudi tako kot za naše estonske kolege. Seveda je tu potem tudi potreba po eh, specialnih eh, posebnih silah. Eh, operacija Takuba, te specialne enote, upamo, da bodo prisotne, če se bodo ruske države odzvale in tu bomo malice spremljali v njihovem boju proti terorizmu v regiji, še posebej blizu Tromeje, Mali, Niger, Burkina Faso. Te sile, eh, torej specialne enote Takuba, bodo, tako kot smo to počeli v Afganistanu in, in drugod, usposabljali malijske sile, da bodo te lahko potem napade eh, enote teroristov, ki jih eh, bomo identificirali. Zdaj, če se bodo američani odločili, da odidejo, bomo še bolj potrebovali evropske sile. Če se bomo potrebovali, potrebovali bomo eh, letala, transportna, transportna, strateška in taktična, potrebovali bomo tudi obveščevalno podporo za drone in podobno. In eh, evropske sile vse te zmogljivosti imajo in tudi tu mislim, da so lahko bistveno bolj angažirane, saj lahko bistveno pomagajo in mislim, da bi bilo dokaj enostavno vključiti ta vojaška prizadevanja v naš kontekst. Če se odzovem še na konkretno vprašanje o tem, kakšna je konkretna potreba ali potrebujemo denar ali kadre, dejal bi, da je potreba nekako vseobsežna. Tako mi, Evropske vojske, kot tudi vojske v Sahelu, potrebujejo vojake, ki so ustrezno usposobljeni, motivirani, opremljeni, ki imajo dobro usposobljene voditelje, ki imajo jasno nalogo in ki vojake lahko potem vodijo v teh operacijah in da ne zbežijo iz eh, vojaških taborov ob prvem napadu. Tako da mislim, da imamo vrsto izzivov tu, ki se jih ne da reševati zgolj z denarjem. To je tisto, kar predstavlja kakovost eh, vojske, to je kakovost eh, francoske vojske danes in to bo kakovost eh, vojska v Sahelu jutri. Hvala lepa. Polkovnik, želite kaj dodati na kratko? Kajti nekoliko se že bližamo koncu tega prvega dela našega današnjega jutrnega sestanka. Ja, lahko samo povem, da kot vojaški ateše v Franciji, Belgiji in Španiji. In če pogledamo, da smo začeli z razpravo, da se bo Estonija pridružila Balkanu do konca 2017, takrat se je interes evropskih držav močno povečeval, še posebej, ker zadeva vojaški segment. Tako da mi smo se kar delili vse informacije, ki jih imamo, tudi pravno imamo določene težave, kajti ne gre za EU, za NATO ali OZN. Zato je potrebno bilateralno zadeve rešiti z državami Sahela in to je kar izziv. In uh, tu smo delili uh, veliko naših eh, izkušenj z terena in uh, moram reči, da smo zelo optimistični glede prihodnje upletenosti Evrope v Balkan. Gospod Donžon, še zadnji komentar, potem gremo naprej na razmere v Burkini Faso. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se samo zahvalil in poudaril ta zelo zanimiv pristop Estonije, kajti to je resnično evropski pristop. Se pravi, vsi zelo dobro razumemo, da je prioriteta, varnostna prioriteta za Estonijo, marsikaj drugega kot Sahel, pa vendar. Estonija sodeluje in sodeluje mm, pomembno, eh, relativno gledano na obseg eh, njene vojske, zato ker Estonija razume, da ne moremo po eni strani zahtevati solidarnost eh, zaveznikov, ne da bi obenem nosili tudi del odgovornosti, tudi v drugih regijah. To se mi zdi resnično odličen pristop, resnično evropski pristop in zato se vam zahvaljujem. Druga zadeva, kar zadeva misijo je o tem. Poslušamo, da so nekatere države nekoliko, da nekoliko oklevajo zaradi jezikovne barijere, ker je mali frankofonska država in eh, številne evropske države nimajo časnikov, ki govorijo uh, francosko. In to je argument, ki ga pogosto slišimo, tudi danes. To je argument, ki bi se zdel popolnoma relevantna, ampak imamo en problem. Sam sem se ravno kar vrnil iz Somalije, tam imamo tudi misijo EOTM, ki se sooča z istimi težavami. Samo sedem držav tam sodeluje eh, in to v angliško govorečem delu Somalije. Tako da argument jezikovne barijere v Maliju je napačen argument. Države, ki ne gredo v Mali, ne gredo eh, potem drugam. Tako da tu gre zgolj za izkaz evropske nesolidarnosti, ki nima nobene zveze z. Za jezikovnimi težavami ali barijerami v območjih namestitve sil. Hvala vsem govornikom za zelo, zelo zanimive misli, ki ste jih z nami delili danes. Tisti, ki nas zdaj zapuščate, vas bom pospremila iz dvorane. Tako da par minut odmora, potem pa gremo naprej na naslednjo točko, varnost v Burkini Faso. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions la séance. Tako, kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Še enkrat se zahvaljujem eh, generalu Polkineno in gospe Magnusen za prisotnost eh, tu tekom celotnega dopoledneva. Sedaj pa je po z nami preko Skypa Andrew Lebovič, ki je raziskovalec na ECFR, ki nam bo nekoliko osvetlil razmere v Burkini Faso. Vemo, da gre za situacijo, ki je deležna kar nekaj težav. Sploh, če pogledamo to, kar se je dogajalo. Sinoči več kot 30 civilistov so pobili v noči iz včeraj na danes in eh, k temu po boju lahko prištejemo še številne druge, tu so tudi razno razne akcije ustrahovanja v vse več vasicah v Burkini Faso in uh, učitelje in uh, učence spodbujajo k temu, naj ne hodijo v šolo in gre za sistematično destabilizacijo, gre torej za širenje težav iz Malija, o čemer smo že govorili, in to se samo še krepi. No, Evropska unija že dolgo časa prispeva k stabilizaciji Burkine Faso za pomočjo na področju vode, hrane, energetike, varnosti, javnih storitev, torej več kot milijardo evrov proračunske pomoči v obdobju 2014-2020. Gre torej za celoten inštrument eh, Evropske unije. Gospod Lebovič, če ste že povezani z nami, mislim, da ste, potem predlagam, da vam dam uh, prvemu besedo, da nam pomagate analizirati izvor teh eh, težav, s katerimi se Burkina Faso danes sooča, da nam torej predstavite svoj, svoje videnje razmer v tej državi, ki je letos tudi v volilnem letu. Hvala. Uh, for, for Hvala lepa za to povabilo, da lahko danes govorim z vami. Žal mi je, da ne moram govoriti eh, z vami v, tu v Bruslju. Uh, oglašam se vam iz New Yorka, kot rečeno, prosili ste me, da naj podam pregled varnostnih razmer v Burkini Faso v zelo nemirnih in nevarnih časih, kot je že bilo rečeno. Ta teden se je dogodil še en poboj civilistov v provinci Sermatenga. Zdaj obrežuje 48 eh, ur uradnega želovanja. Leto 2019 eh, je bilo izredno smrtonosno leto med 1000 eh, in 2200 ljudi je bilo pobitih v Burkini Faso, vključno s stotinami vojakov. In varnostne razmere v Burkini Faso so se močno poslabšale, sploh od udora džihadističnih skupin. In začetka napadov leta 2015 in 2016, nekaj tega pomankanja varnosti eh, se pripisuje tudi eh, padcu režima Kamporja, in eh, vendarle pa so napetosti in tveganja, ki so tam prisotne. Problematične. Al-Kaida, uh, Ansar al-Din, uh, islamski Magreb in uh, gibanja za enotnost in džihad v Zahodnji Afriki so rekrutirali številne borce v Burkini Faso, uh, med drugim uh, številne tudi na mejni regiji. Mali Niger, vključno za skupino Ansarul Islam, ki jo vodi Ibrahim Malam Diko, ki je zelo tesno povezan tudi z malijskim džihadističnim poveljnikom Amadujem Kufen, ki je bil tudi v eh, Malju leta 2014 skupaj z džihadisti. Po smrti 2017 je organizacijo prevzel njegov brat Džafar, eh, napali se krepijo, skupina je eh, počasi eh, začela pridobivati ozemlje, eh, si pridobila podporo islama in muslimanov. Eh, Eh, tako imenovane JNM v arabščini, islamske države in eh, v širši Sahari. Ansarul islam eh, še obstaja, člani se vse bolj pridružujejo JNM in ISIS-u in avgusta 2019 je prišlo do napada v Kutugonu, ki ga je odgovornost za katero je prevzela islamska država v sodelovanju z JNM. Obe skupine tudi napadajo uh, države, državne entitete, civiliste, rudnike zlata in vojaške baze ter patrulje. In pomembno je, da je mednarodna krizna skupina International Crisis Group opredelila to območje kot eh, vrata Burkine B. Čehadistične skupine ciljajo ne samo na vojake, ampak tudi lokalne oblastnike, eh, verske in tradicionalne voditelje, eh, pripadnike državnih oblasti in eh, tudi druge. Namen je, da se oslabi prisotnost države, ampak da se tudi cilja na ljudi, ki naj bi obveščali lokalne oblasti in pa francoske sile o premikih džihadističnih skupin. In te skupine kapitalizirajo tudi na povračilne ukrepe proti civilistom. Eh, oboroženih skupin Burkina Bejev in pa eh, Dozo in pa drugih eh, tradicionalnih lovcev, ki imajo povezave tudi z vplivnimi poslovneži in voditelji. Tu je še posebej problematična prisotnost borcev v regiji, to je v Burkini Faso, Maliju in Nigeriju povzročilo vse bolj fulanistični džihad. Ti te trditve so pogosto preveč napihnjene in stigmatizirajo celotne skupnosti, ki sploh niso vključene v te eh, gibanja. Res je, da džihadistične skupine podarajo eh, tem eh, skupinam in njihovim rekrutiranju, ampak tu so vključeni borci iz različnih etničnih skupin v državi. Nevarno za stabilnost pa predstavlja ne le ekspanzija džihadizma, ampak tudi ostale vidike, ki sem jih izpostavil, pa tudi vse več oboroženih milic. Gre torej za zelo kompleksno varnostno sliko, ki vključuje ne le džihadistične skupine, ampak tudi druge, ki so močno vključeni v lokalno politiko in lokalne eh, politične zamere. E, ta teden, naprimer, smo bili priča sprejetju zakona, ki dovoljuje prostovoljcem, da pomagajo varnostnim silam in to predstavlja resnično nevarnost, kajti na ta način se lahko zgodi normalizacija teh skupin in teh zlorab in tudi lahko pride še naprej do delitev, sploh če bo prisotnost samih eh, prostovoljcev slabovodena. To potem lahko pride tudi do povračilnih ukrepov džihadističnih skupin, kar lahko še bolj ogrozi civiliste v Burkini. Zato je zelo pomembno, da EU razume potrebo po političnem procesu in vodenju, kljub temu, da se varnostne razmere poslabšujejo. Nekatere, nekateri zaključki e, z vrha, še posebej misije PSC, kaže na to, da je ne le pomembno usposabljati lokalne varnostne sile, ampak da se jih e, pospremljaj tudi na teren, kar e, že več časa vsega svetujemo, ne da se izboljša usposabljanje, ampak da se preprečuje tudi morebitne eh, povračilne ukrepe proti civilistom. V Burkini Faso, v Maliju in v Nigeriju je seveda pomenilo, da se eh, država eh, vrne v zanemarjena območja, ampak to ni dovolj. Potrebna je tudi poglobljenejša oblika varnostnih sil, ki zahteva tudi reformo pristopa države k vodenju. In to seveda je težko zagotoviti v vse slabšem varnostnem in političnem okolju, še posebej v volilnem letu. In eh, ko gremo naprej, moramo tudi več čas imeti v mislih ne le potrebo potem, da se država eh, vrne na svoje mesto, ampak da ta tudi deluje bolje, ne le pri zagotavljanju določenih storitev, ampak da aktivno bolje in drugače kot prej eh, državo vodi na drugačen način, drugačno od tistega, ki je privedel do pohodu teh skupin nasploh. Hvala lepa, veselim se vaših vprašanj. Hvala, hvala za to zelo zaskrbljujočo sliko razmer. Govorila sem že o vključenosti EU na vseh ostalih ravneh, sedaj pa predlagam, da se pogovorimo tudi o varnostnem vidiku. Evropska unija krepi svoj regionalni pristop v regiji in želi zagotoviti čezmeno sodelovanje in strukture regionalnega sodelovanja. In kljub temu evropska prisotnost v Burkini Faso ni ravno velika. Zdaj predlagam, da besedo damo gospe Markusen, potem generalu Pulkirno. Seveda nas še posebej zanima vaša ocena razmer, pa tudi možnost ukrepanja EU v Burkini Faso. Kaj storiti, kako to storiti, kakšni so premisleki, kakšne so omejitve oziroma ovire, kajti mislim, da so težave zelo resne, tudi kar zadeva evropsko prisotnost v Burkini Faso. Izvolite. Um. Hvala. In hvala, da ste z nami delili svojo analizo. Samo en komentar v zvezi s tem, kar smo pravkar slišali. Vprašanje etničnega ozadja je pomembno tudi v Burkini Faso. Ampak gre za medetnične tradicionalne konflikte. Vidimo pa, da tudi podnebne spremembe vplivajo na boje v tej regiji. Viro ni veliko in življenje za kmete in druge v tej regiji je zelo težavno. Povedati pa želim, da je Evropska unija Burkini Faso izkazala veliko solidarnosti. Večkrat govorimo o Sahelu in o Sahelu in Maliju, ampak eh, po našem mnenju je Burkina Faso prav gotovo del te analize in tudi Burkini Faso moramo nameniti veliko pozornosti. In predsednik tam je zelo modr, z dolgo politično kariero. In dolgo je trajalo, da smo pomagali oblastem tam ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo. Govorimo lahko o spremembi režima in tako naprej, ampak zdaj prav gotovo o tem govorimo, kot Evropska unija smo zelo aktivni na področju razvojnega sodelovanja, pa tudi politično od leta 2014 do leta 2020 smo vložili približno milijardo evrov, to je zelo veliko in general bo prav gotovo govoril o tem, gre za postopek regionalizacije eh, s pomočjo SBOP. To pomeni, da lahko pomagamo Burkini Faso, ampak eh, tudi na politični ravni jim pomagamo. Lahko iščemo rezultate. In uh, povem vam lahko, da so dolgo imeli odličnega ministra za finance. To je zelo pomembno. Odkrili so nekaj novega in zdaj bomo to poskusili razširiti na druge države. Gre za poseben načrt za Sahel. In za celotno severno regijo. Vlada v Burkini Faso je pripravila ta načrt, zato da bi zagotovili možnosti za razvoj v teh krhkih območjih. To so tiste spremembe, ki si jih želimo videti v, v tej regiji. To je ena od pozitivnih eh, zadev. Prav tako pomagamo pri mobilizaciji nacionalnih vojaških sil na vzhodu države. Nekateri boste vedeli, da se tudi tam pojavljajo težave blizu meje z Beninom. Tam je prav tako nekaj problemov. Sprožili smo tudi preiskovalne enote, oblikovali smo napredne operativne baze in tudi z zračnimi silami bomo aktivni v letošnjem letu. Želimo si, da bi vi vedeli, da imamo integrirani pristop, sodelujemo na področju varnosti in tudi razvoja. Na koncu še enkrat, povedati, želim, da s Burkino Faso sodelujemo, želimo ohraniti politične stike in želimo si, da bi vlada ostala angažirana na teh območjih. In še nekaj, ko govorimo z varnostnim sektorjem, ko sodelujemo z varnostnim sektorjem, je zelo pomembno, da izpostavimo spoštovanje pravne države in človekovih pravic, tudi v okviru varnostnih sil. V drugih državah v tej regiji smo bili temu že priča. Pomagamo vzpostaviti sisteme varovanja človekovih pravic. In če varnostnih sil lokalno prebivalstvo ne dojema kot vir zaščite, potem imamo problem. In evropski način je vedno povezan z človekovimi pravicami in pravno državo. V zvezi s tem izvajamo torej veliko usposabljanja. Pa še nekaj, zdi se, da predsednik dovoljuje, da se civiliste usposablja in oborožuje za namene varnosti v tej regiji. Na to smo pozorni in morda se bo pojavilo to vprašanje, ampak povem vam, da se tega zavedamo. Naši humanitarci bi govorili tudi o humanitarnih razmerah. Približno 600 tisoč notranje razseljenih ljudi je v Burkini Faso. To je precej veliko za takšno državo, ampak kolikor vem, se pripravlja politično, politični dogovor na to temo in uh, mislim, da je še nekaj odprtih vprašanj in pragotovo bi predsednik lahko kaj naredil in vesela sem, da imamo razpravo na to temo. Hvala, gospod general, izvolite. Hvala, gospa. Predsednica. Prvi govornik je že govoril o varnosti, zato se bom jaz posvetil EU, TM in evropskim vojaškim naporom. Povedati želim, da se varnostno stanje slabša in jaz sem od tam od leta 2016 in vidim, da je tega vedno več. Težav je vedno več. Leta 2019 smo v Burkini Faso zabeležili več smrtnih žrtev kot v Maliju. To je visoka številka in kakor vidite na zemljevidu, to ni problem, ki se pojavlja samo na severu države. V bistvu je prizadeta vsa država. Incident včeraj se je zgodil v samem središču države. Z vojaškega vidika gre za velik afriški bojni teater, torej Gvinejski zaliv, Sahel, vse do Libije. Zakaj to omenjam? Zato, ker gre za tudi tradicionalno tihotapsko pot, ki temelji na nekdanji trgovski poti. mi to obravnavamo kot eno bojno polje. In ne obravnavamo posameznih držav, ampak eh, obravnavamo regijo v celoti. Izive imamo tudi z begunci in notranje razseljenimi ljudmi. Z 50 tisoč se je številka dvignila na 500 tisoč. To vpliva seveda tudi na humanitarne razmere v tej državi. Dve džihadistični skupini sta aktivni. Ena je Jim, ki je povezana z Al-Kaido, to je omenil prvi govornik, druga pa je povezana z Daeshom gre za resne nasprotnike, ki so povezani tudi z Bližnjim vzhodom. In to je del izziva, kaj te uporabljajo dobro razvite taktične prijeme in ti prijemi so zelo razviti v primerjavi z lokalnimi vojaškimi silami. Še nekaj je treba omeniti, obstaja povezava med kaznjivimi dejanji in terorizmom. Seveda, širjenje aktivnosti na področju rodarjenja zlata ne koristi samo vladi, ampak tudi kriminalcem. Gre za eh, zlato, diamante, les, slonovino, trgovino z drogami in vse to zagotavljajo finance tudi džihadistom. In podobno kot v Maliju, tudi tukaj veljam, da je varnostno stanje negotovo, podobno torej kot v Maliju, mej se ne spoštuje, teroristi so aktivni na obeh koncih meje. Kaj menimo mi? če oblasti v Burkini Faso s pomočjo mednarodnih sil ne bodo uspele vzpostaviti reda in miru, lahko pride do propada države. In to je resno vprašanje. Zato zdaj govorimo o misiji EU. Zaenkrat imamo samo misijo usposabljanja, zdaj pa bi lahko govorili o širitvi mandata. V EUTM v Mali je določba tudi zato, da pomagamo Burkini Faso, v okviru G5 Sahel. To pa je težko zagotoviti, zato ker nimamo pravne podlage za to, da bi tja poslali vsaj svetovalce. Mislim pa, da to ni dovolj. Mislim, da bi morali vključiti podporo v obliki nasvetov, svetovanja in usposabljanja, tako kot v Maliju. Mislim, da smo se že v Maliju naučili, kaj bi bilo dobro storiti. Gre za vprašanje povezano z usposabljanjem in svetovanjem, ampak eh, seveda gre tudi za vprašanje organizacije vojaških sil v Maliju in Burkini Faso. Te vojaške sile so izpostavljene incidentom, kjer je veliko izgub. Izgubijo lahko 90 odstotkov svojih sil, zato ker se ne morejo braniti. Razlog za to je, da nimajo ustreznih struktur. Enote morajo biti večje, kasarne morajo biti večje in boljše, zato da se bodo lahko bolje branili. Kar zadeva prispevek EUTM, možnosti sta dve. Po eni strani lahko razširimo mandat, tako da bi pokrili tudi mali in Vprašanje je, ali bi zagotovili lahko tudi trajno prisotnost v Olga Dogu, v prestolnici. Torej. Jaz menim, da bi bilo to najbolje, ampak seveda vlada v Burkini mora to potrditi, ampak mislim, da bi lahko tudi iz Bamaka zagotovili vojaške sile, ampak najbolje bi bilo, če bi bili prisotni tam neposredno, da bi tam lahko začeli z operacijami usposabljanja in svetovanja. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanja. Najprej Arno Donžo za ELS. Izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Zadeve so resne, ampak to ni presenečenje. Ne moremo reči, da tega nismo predvideli. Ne moremo reči, da nismo vedeli, da so razmere tam krhke in da bi se zadeve lahko poslabšale. In žal smo spet v tej spirali, ko se moramo odzivati, ne moramo biti proaktivni. Ne glede na to, da smo vložili tja veliko finančnih virov, odgovornosti so deljene, nikoli ne bom eh, kar v celoti iz kritike izpustil lokalnih oblasti. Mislim, da si vsi zaslužimo kritiko. Ampak eh, vprašanje je. Zdi se mi, da je v tej regiji velik tabu, ko govorimo o džihadistih. Veliko vlad in lokalnih oblasti je dolga leta govorilo z džihadisti, zato da bi jih nekako držali stran. Burkina je imela to politiko pod prejšnjim predsednikom. Tukaj so bili odnosi zapleteni, ampak želel je ohraniti stabilnost in sprejel je načine delovanja teh eh, terorističnih skupin. In mislim, da so razmere danes povezane tudi s tem, da so se notranje politične razmere spremenile. Zanima me, kaj menite o tem. seveda pa ne smemo minimizirati odločenosti džihadistov. Te skupine se včasih povezujejo z lokalnimi skupnostmi, gre tudi za tolpe in tako naprej, ampak gre za skupine, ki imajo strateško misijo, da se vključijo v določene regije in tega vidika ne želim minimizirati. Zanima me, kakšne so te težavne povezave, ki obstajajo na politični ravni v Burkini Faso. Hvala. Hvala, gospa Kanko, EKR. Hvala, gospa Luazu. Vedno postanem čustvena, ko slišim, da govorimo o Burkini Faso in o Sahelu. Ne samo zato, ker prihajam od tam, ampak zato, ker je to tema, ki me zelo zanima. Hvala gospodu Donžonu za opravljeno delo in poročilo. Mi smo predlagali tudi predlog spremembe v zvezi z Burkino Faso, ki je bil sprejet. Zdaj pa bom nadaljevala v angleščini, zato ker moja skupina običajno govori angleščino. Eh, v angleščini. Vprašanje, gospa Rasmussen, dejali ste, da je 600 tisoč notranje razseljenih ljudi, in da je to zelo kompleksno za takšno državo. Zanima me, kaj to pomeni. Povejte več o tem. Povejte nam, kako bi to lahko rešili bolje. Govorili ste tudi o učinku revščine. Zanima me, ali imate kaj več podatkov na voljo. Ste opazili kakšen razvoj na področju revščine, kajte revščine je bilo že prej veliko še pred eh, podnebnimi spremembami? Ali obstajajo podatki, ki kažejo povezavo med eh, temi razmerami? Drugo vprašanje je za gospoda generala. Govorili ste o lekcijah, ki se jih moramo naučiti iz eh, razmer v Maliju no, povedati želim naslednje. Kolikor vem, so francozi osamljeni v Maliju. In vedno, ko govorimo o Sahelu ali o Burkini Faso, se zgodi naslednje. Čelo, celo skupina študentov je bila prejšnji teden v parlamentu in eden od njih me je vprašal, ali ne gre za neke vrste pristop od zgoraj, da hodimo mi tja. Veliko časa porabimo za razpravo o tem, ali naj bi nekaj storili ali ne. Seveda moramo nekaj storiti, ljudje moramo pomagati, ljudi je treba rešiti. Opozoriti želim vse na to, da je Burkina Faso bila včasih sekularna država. Ne vem, zakaj imamo zdaj tam džihadiste. Kolega Donžon je povedal, da je to tabu. Pa ne samo tam, tudi v Evropi je tabu govoriti o džihadistih. Ampak, če ne bomo rekli Bob, Bob, potem bomo zašli v težave. Kami je rekel, da moramo stvari imenovati tako, kot so, drugače problemov ne bomo rešili. Če rečete, da se lahko veliko naučimo v Malju, je treba omeniti tudi rudarjenje zlata, to koristi vladi in tudi kriminalcem. Povejte več o tem. Kaj pa to, da podjetja, ki delajo v tem sektorju, zagotavljajo tudi delovna mesta? Počasi bom zaključila, kako bi to lahko uravnotežili in zanima me, kako bi lahko zagotovili ustrezne ukrepe tukaj. Mladi se pogosto znajdejo v težavah tam. Pa na koncu še seveda ženske, vsi Vemo, kaj džihadisti počnejo z ženskami tam, kjer so na oblasti. Vidimo, kaj se je zgodilo v Libiji in v Siriji z ženskami iz ljudstva jezidijev. Nismo še tam, ampak zanima me, kaj ste opazili na terenu v zvezi s tem vprašanjem spola. Hvala. Merci, uh, Renew. Hvala. Renew Petras Avštrevičius. Hvala. Na osnovi podatkov, ki smo jih dobili, je jasno, da se nestabilnost krepi. Leto 2019 je bilo leto, kjer smo imeli skoraj največ napadov in smrtnih žrtev. Milice in drugi operaterji so prevzeli veliko regij in nasprotnih tendenc ne vidim prav nasprotno. Zato je po mojem mnenju logično, da Burkina Faso poziva k temu, da bi zagotovili vojaško pomoč in podporo, da bi se borili proti temu. Gospod Pulkinen, vi ste bili zelo jasni v zvezi s tem. Če ne bomo ukrepali pravočasno, se bodo zadeve poslabšale in naslednje leto bomo poročali o še slabšem položaju. Nasprotniki bodo prevzeli še več ozemlja in še bolj bodo ukrepili svojo prisotnost. Potrebujemo vojaško misijo ali misijo SVOP. Če ne to, kakšna je alternativa? Bomo samo poročali o statističnih podatkih ali pa bi dejansko morali pravočasno ukrepati in sprejeti odločitve, ki so morda zelo potrebne zdaj. Burkini Faso bi morali pomagati za ukrepe, ne samo z lepimi besedami. Če ne bomo ukrepali, kakšne so alternative? Hvala. Merci, uh, Hvala, Eles, gospod Galer. Hvala. Slišali smo opis stanja tudi preko interneta in zanima me, kaj menite o tem razpadu upravljanja nasploh. Kakšno je stanje na področju uprave? Koliko nadzora ima sploh vlada? Ne samo z vojaškega vidika. Zanima me, ali se plače izplačujejo tudi v bolj oddaljenih regijah, se to dogaja ali je država že začela razpadati. Zanima me, ali lahko še sploh kaj rešimo, če se pojavi politična volja. Zanima me, ali obstajajo potrebni viri, tako kar zadeva upravljanje za državo kot druge vidike. A to pomeni, da bi mi morali pomagati kot evropejci na svoj način ali bi institucije morale pomagati za to, da se zoprstavimo tem džihadistom. Koliko naporov bi bilo potrebnega, če ne bomo jasni v zvezi s tem, kako spet vzpostaviti strukture, ne bomo vedeli, kaj moramo storiti. Ne bomo dosegli rezultatov, če tega ne storimo. Kako je povedal Petras, lahko še vedno govorimo o stanju, zamisel, da bi tja poslali vojake, ni priljubljena, ampak eh, ne moramo kar dopustiti, da se to zgodi. Ne moramo pustiti drugim, da prevzamejo nadzor. To prav gotovo ni pravi odgovor. Zato moramo oceniti, koliko države je sploh še ostalo v tej eh, državi Burkini Faso, kaj je sploh še mogoče rešiti. Gospod Mikser, socialisti. Hvala, gospa predsednica. Moje vprašanje je podobno prejšnjima dvema pogosto slišimo, da so razmere res slabe, da država razpada, da se širijo teroristične, džihadistične in kriminalne skupine. Pogosto govorimo tudi o misiji SVOP ali misiji usposabljanja, ki bi lahko delovala iz uh, eh, Uagaduguja. Mislim, da to ni sorazmerno izzivu. Moje vprašanje je naslednje. Tudi če bi EU sprožila to misijo, me zanima, ali menite, da bi dejansko v tem lahko rešili varnostno stanje v tej državi, ali bi lahko prispevali k socialno-ekonomskemu izboljšanju v tej državi. Težko bi spreobrnili ta trend kaj še le zagotovili stabilnost v tej državi. Torej, o čem govorimo, koliko pomoči bi dejansko potrebovali, če bi res želeli spremeniti to varnostno stanje v državi? Kakšna operacija bi bila potrebna za to, da bi dosegli, kar želimo doseči? Hvala predlagam, da govorniki spet dobijo besedo v obradnem vrstnem redu. Najprej gospod Pulkinen, potem gospod Markusen in gospod Lebovič. Hvala, gospa predsednica. Odlična vprašanja. To pomeni, da seveda najverjetneje nimam celovitih odgovorov. Nekatere izjave moje bodo nekoliko špekulativne. Naprimer, če začnem pri povezavi med kriminalom in islamističnimi skupinami. To je špekulativno, ampak jasno je, da te povezave obstajajo. To sem videl tudi v drugih vojskovališčih, ne samo v Sahelu. Eden od razlogov za to bi lahko bil, eh, zato kar vidimo, bi lahko bil prav to, torej, da džihadisti hitro pridajo do denarja in vedo, da bodo lahko dobili veliko denarja na tem področju. Vprašanje je, kaj lahko storimo in kako lahko podpremo vlado v Burkini Faso in njihove varnostne sile. Naš mandat je neizvršen. To pomeni, da lahko izvajamo usposabljanje in lahko delujemo svetovalno. Ne smemo biti vključeni v operativne vidike. To opravljajo lokalne oblasti, ta, to je razlika med izvršno, izvršnim mandatom in neizvršnim mandatom. Ampak v Maliju smo se naučili, kaj je treba storiti. Misija OZN in tudi Barkan kaže, da moramo podpreti tamkajšnje strukture. Prav tako moramo gostiteljem pomagati, da bodo razvili zanesljive strukture. Strukture so zdaj preveč razpršene in izpostavljeni so grožnji zelo dobro oboroženih džihadistov. Tako se lahko odzovemo na akutne krize. Gospod Mikser, vi ste zastavili zelo relevantno vprašanje. Vprašanje je, kaj lahko stori EU. EU lahko stori seveda veliko, ampak 26 ali 27 držav se mora dogovoriti o nečem in težko je potem priti do dogovora. Zdi se mi, da se je Evropska unija odločila, da gre po tej poti. V zvezi s tem ni kaj zareči, tako pač je ampak če bi lahko kaj storili in preprečili propad vlade, bi se lahko izognili temu, kar se je zgodilo v Maliju pred desetimi leti. Francija je svojim posredovanjem takrat rešila državo. Obstajajo različni drugi načini posredovanja, naprimer pravni vidiki, humanitarno posredovanje in tako naprej, vse to lahko uporabimo, ampak eh, ključno vprašanje za nas bo, da zagotovimo, da nas sprejme vlada v Burkini Faso. Oni so precej zadržani, morda imajo slabe izkušnje z regionalnim sodelovanjem, ampak eh, mislim, da je to prva uvira, ki jo moramo premagati. In Evropska unija bi lahko na začetku zagotovila bolj mehke elemente pomoči, preden preidemo na izvršne kontingente, ki jih potrebujemo, morda tega ne moremo izključiti. Ampak zadeva je zelo kompleksna in z vsemi vami se strinjam. Nekaj več je treba storiti, tudi kar zadeva zagotavljanje varnosti. In kakor sem povedal, moramo preučiti tudi EOTM, zato da bomo pomagali tudi tam, kakor smo mali. Hvala. Merci, madame Markussen. Hvala, gospa Markussen. Hvala za besedo. Vprašali ste me, ali še poteka dialog z oboroženimi skupinami in pa lokalnim prebivalstvom v Burkini. Kabore, prejšnji predsednik je rekel, da ne bo imel enakega sodelovanja kot prejšnji predsednik, eh, ampak eh, mi podpiramo medijacijo, dialog eh, v določenih regijah, torej nekaj tega vsekakor poteka ampak eh, na najvišji politični ravni pa je to bilo stališče od Kaborija naprej. Mm, vprašanje je bilo tudi o 600 tisoč notranje razseljenih osebah. Mm, vem, da vi prihajate iz Burkine Faso in imate tam sorodnike, tako da uh, mi je žal. Eh, za to državo, 6 tisoč oziroma 600 tisoč razseljenih oseb. Eh, to je velika številka v 18-milijonski državi. Eh, tudi humanitarna pomoč na ravni EU se je okrepila. Mm, ampak ti ljudje so pogosto tudi v skupnostih kjer ni veliko sredstev. Potem imamo tudi analize povezav med konfliktom in revščino. Eh, nimamo sicer številko rasti za Burkino Faso, ampak eh, pogledali pa smo si številke o napadih in eh, konfliktu in vsekakor bo to bistveno vplivalo iz več razlogov na položaj v državi. Potem še ali je upravljanje v Burkini Faso povsem propadlo, kakšni so izzivi na tem področju. Mi smo mm, se veliko ukvarjali s tem, razmišljali smo, kakšna je vloga Evropske unije in v številnih od teh držav, če ne bi imeli proračunske podpore iz evropskega proračuna, bi bila situacija v teh državah še veliko slabša. Mislim, da smo vseeno odigrali pomembno vlogo pri zagotavljanju tega, da eh, sistemi vseeno obstajajo in delujejo. Eh, smo pa imeli tudi srečanje v boju pred kratkim in eh, predstavniki teh držav so nam povedali, da je situacija ušla izpod nadzora. To, kar mi zdaj skušamo narediti prek različnih pobud in to, na kar se zdaj osredotočamo. In se bomo še osredotočali do 26. marca, ko bo v Bruslu potekala konferenca, je to, da analiziramo potrebe in pa vrzeli. Tako bomo potem uh, vedeli, kaj lahko naredimo skupaj eh, s temi državami glede uh, varnosti, obrambe pa tudi stabilizacije. Uh, Tukaj govorimo o različnih eh, sektorjih, eh, ali gre za policijo, za varnost. In mm, številni ste rekli, in tudi visoki predstavnik je rekel, da je treba našo pomoč in podporo ukrepiti. Tudi v začetku tega tedna, ko smo imeli zunanji politični vrh. Eh, smo se to dogovorili. Hvala, zdaj pa gospod Lebovič. Nekaj vprašanj je bilo namenjenih tudi meni. Gospod Donžon je govoril o politični, političnih spremembah v Burkini Faso. Burkina Faso ni edina država, ki se sooča eh, s takšnimi problemi in pa tudi uh, Eh, dogovori z džihadističnimi skupinami v ozadju. In to, kar tukaj vidimo, je naslednje. Ehm, tukaj imamo vse vrste povezav med politiko, ehm, obveševalnimi službami, eh, vojsko in tako naprej. To je vsekakor imelo učinek in je otežilo eh, naš boj proti džihadistom. Burkina Faso je sprejela določene dogovore leta 2012 in 2013, ampak eh, to so bili drugi ljudje. Mm, poleg tega se Burkina Faso pogaja na različnih eh, straneh, ampak ne gre vedno za iste ljudi ali za iste člane določenih organizacij. Eh, prišlo je tudi do sprememb eh, v vojski, potem imeli so državni udar, protidržavni udar in tako naprej. In te ureditve pravzaprav nikoli niso zaščitile eh, države. Eh, džihadistične skupine so delovale še naprej, tudi ko so imele dogovore z nekaterimi predstavniki vlade oziroma administracije. In eh, džihadistične skupine so se tudi v zadnjem času zelo okrepile in razširile. Gotovo imajo koristi od vse te zmede v državi. Eh, ne verjamem pa vsem poročilom, eh, ki prihajajo iz Burkine Faso. Eh, torej, da bi celo predstavniki države spodbujali dvig določenih terorističnih skupin. Zelo težko je pravzaprav karkoli rečemo, uh, ker nimamo dokazov. Ampak uh, vemo pa, da je celotna slika zelo zapletena. Gre tudi za zgodovinska vprašanja, lahko razpravljamo o tem, kakšen učinek je to imelo. Ampak uh, uh, moramo razmisliti tudi o samem propadanju države